sem pripravljen še naprej razpravljati o tej temi v prihajajočih mesecih in letih. Hvala. Dank, Najlepša hvala, gospod komisar. Za zaključek razprave dobijo besedo še vsi trije poročevalci, vsak za dve minute. Najprej kolegica Sajfi. Merci, uh, monsieur le président. Nous avons